Dobro jutro, dame in gospodje. Prosim, sedite na svoje mesta. Pozdravljam množično prisotne kolegice in kolege danes zjutraj v tej dvorani. Prisrčno dobrodošli na tej seji ob zgodnji jutranji uri. Pozdravljam predstavnike sveta in komisije. In prva točka na našem dnevnem